aprilom imenovan za ministra za kmetijstvo v Estoniji. Gospod Halem Dezir je bil z dnem 9. aprilom imenovan za državnega sekretarja za evropske zadeve v Franciji. Gospa Marija de Grasa Carvalho bo s 1. majem 2014 imenovana na funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo poslanke v Evropskem parlamentu. Čestitke gospodu Padarju in gospodu Dezirju za imenovanje v skladu z členom 4 poslovnika